herr präsident liebe kolleginnen und kollegen poštovane kolegice in kolegi začenjamo slavnostno sejo in sicer ob deseti obletnici skupne evropske valute evra Nous avons notamment réaffirmé euh, l'irréversibilité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 gospod premije in predsednik evroskupine Jean Claude Juncker, gospod predsednik Valeri Giscard d'Estaing, gospod predsednik Evropske centralne banke Jean Claude Trichet, gospod komisar Joaquin Almunia, gospa predsedujoča odbora IMU, spoštovana kolegica Pervanš, da je res. Spoštovane kolegice in kolegi, spoštovane gospe in gospodje. 1. januarja 2009 je postala naša valuta evro stara deset let. Danes v Evropskem parlamentu praznujemo eno najpomembnejših zgodovinskih odločitev Evropske unije. Ustanovitev, uvedba evra je bila zelo pomembna za vedno bolj skupaj povezano Evropsko unijo. Tako smo poenostavili promet na skupnem trgu. Pred desetimi leti je 11 držav nadomestilo svoje valute, skupno valuto. Takrat je bilo veliko skeptičnosti, kar se uspeha skupne valute tiče. Potrebovali smo pogum in odločnost. Po desetih letih pa lahko sedaj ugotovimo, da evro zbuja toliko zaupanja kot valute prejšnjih držav. Poleg tega pa ponuja tudi veliko prednosti za podjetja in ljudi v Evropski uniji. Evroobmočje je postalo znak za makroekonomsko stabilnost. Glede na dejstvo, da je največji del prometa v Evropski uniji notranji promet, se evroobmočje kaže, kot eh, območje, ki je bolj sposobno se izpostavljati zunanjim šokom skupno valuto. Predvsem v zadnjih mesecih svetovne finančne krize se je evro izkazal za odločilni stabilnostni faktor. Skupna valuta nas je obvarovala pred najtežjimi posledicami svetovne finančne krize. brez Evropske centralne banke in Evropskega sistema centralnih bank kot faktorjev stabilnosti, bi bile razmere v Evropski uniji jeseni lani veliko slabše, kot so bile. Poglejmo si Irsko, državo, ki jo je finančna kriza še prav posebno prizadela. Članstvo Irske v EMU je obvarovalo državo pred krizo še večjega obsega. Monetarna unija, upajmo, pomeni tudi bolj tesno gospodarsko in politično sodelovanje. To pomeni, da si delimo enake cilje, smo v isti družini in govorimo z istim jezikom, sodelujemo in izkoriščamo najboljše možnosti za blagor vseh. Vendar pa uvedba evra ni pomenila samo gospodarskih in političnih učinkov in vplivov, prav tako je jasno nakazala dejstvo, da je Evropska unija sposobna sprejemati dolgoročne odločitve za to, da bi ustvarili prihodnost, ki bo temeljila na še večjem blagostanju. Danes je evro eden najbolj pozitivnih rezultatov evropske, evropskega združevanja. Da bi to ostalo tako tudi v prihodnosti, pa moramo seveda skupaj delovati za to, da bi bila ta valuta še naprej stabilna. Samo tako bo evro lahko dejavnik za stabilnost v turbulentnih časih po svetu. Danes ima veliko več kot polovica držav Evropske unije že evro. Pred nekaj dnevi smo pozdravili Slovaško kot 16. članico v evro območju. Prepričan sem in optimističen, da bomo ob naslednjih okroglih obletnicah evra imeli še več članic. In naš cilj mora biti, da bi nekega dne postale vse države članice, članice evroobmoča, na podlagi kriterijev, ki jih imamo. Takšna postopna širitev bi, prepričan sem, pomenila okrepitev celotnega evroobmočja in bi predvsem za mlade v Evropski uniji pomenila izraz skupne mirne evropske prihodnosti. Danes je z nami nekdani predsednik Francije Valerij Žeska Destan prisrčno ga pozdravljamo skupaj z nekdanjem kancelarjem Helmutom Schmidtom, nekdanjem luksemburškim premijem Pierrem Wernerjem, spada k tistim, ki so oblikovali našo skupno valuto. Prisrčno dobrodošel Valerij Žiskard d'Estaing. Helmut Kohl je s Francoisem Mitoranem in ostalimi, tudi Žakom Santerem, ki smo ga videli, spadal k tistim, ki so prispevali k temu, da smo uvedli evro. In strinjam se z njim, ko je 98. leta dejal, da je valuta seveda plačilno sredstvo, vendar pa je tudi več kot samo plačilno sredstvo. Gre tudi za kulturno identiteto in gre za merilo politične stabilnosti. In če si predstavljamo, kaj to pomeni, pri nas v Evropski uniji imamo za so inteligenco, kreativnostjo in pisanostjo te celine, z vsemi težavami, pa vseeno imajo milijoni ljudi skupno valuto. To je velika stvar. Tako je dejal Helmut Kohl. Spoštovane gospe in gospode, kolegice in kolegi, v imenu Evropskega parlamenta bi se rad zahvalil vsem, ki so pripravili pot za uvedbo evra in še prav posebno Evropski centralni banki z njenim sedanjim predsednikom Žanom Klodom Trišejem, pa tudi prehitro preminulim predhodnikom gospodom Duisenbergom, bi se rad vsem prisrčno zahvalil. Vrednost Evropske centralne banke je izredna. In zahvala velja tudi Aleksandru Lanfalusijom predsedniku Evropskega valutnega inštituta in tudi pristojnemu odboru Evropskega parlamenta pod takratnim predsednikom Karlom von Vogavom in potem naslednikom Platom. Leta je odbor podal svoj predlog kot gonilna sila k temu, da smo zmogli ta zgodovinski projekt. Enako velja tudi za odbor danes pod vodstvom Pervonš Perez, ki je spodbudila to slavnostno sejo danes. Evropska centralna banka in evroobmoče sta, sta z Evropskim parlamentom zelo dobro sodelovali v zadnjih desetih letih za dobro sodelovanje. Bi se rad zahvalil premijeju gospodu Junkerju kot predsedniku evroobmočja in tudi rad bi se zahvalil predsedniku Evropske centralne banke gospodu Trišeju. Ob desetem rojstnem dnevu zaželimo skupni valuti evro še veliko uspešnih let za dobro skupno prihodnost naše evropske celine. Zahvaljujem se vam, da ste z nami. Želel bi si, da bi nas bilo še nekoliko več, vendar pa vi, ki ste tukaj, se vam zahvaljujem. Hvala lepa, da ste tukaj in hvala lepa za vašo pozornost. Tako, sedaj pa dobi besedo gospod Triše, predsednik Evropske centralne banke. gospod predsednik, gospod predsednik, gospod predsednik vlade, gospe in gospodje poslanci, v veliko čast mi je, da lahko sodelujem pri tem praznovanju desete obletnice evra v Evropi. Veste, kadar ideja odseva neko politično in gospodarsko potrebo svojega časa, je ta ideja lahko močnejša od tistih, ki so jo spodbudili. Treba pa je vedno znati počakati pravi, na pravi trenutek cela desetletja se nekateri niso strinjali s to novo skupno valuto, drugi so bili prepričani, da je obsojena na neuspeh. Danes pa si to valuto deli približno 329 milijonov naših državljanov. Uvedba evra je gotovo pomembna, najpomembnejša etapa pri povezovanju evropskih narodov. Zato se moram sedaj spomniti tudi na ustanovne očete Evropske unije, Roberta Schumana, Walterja Alsteina, Alcide de Gasperija in druge, Polonrija Spaka in tako naprej. Tukaj želimo meniti tudi nekatere druge državnike, predsednike držav in vlad, ki so bili zelo odločni, prepričani, pogumni in ki jih tukaj danes med nami predstavlja predsednik Valerij Žiskar Destan. Brez teh velikih mož, tudi evra ne bi bilo. Odkar smo uvedli evro, je stabilnost cen zelo visoka, dosti višja kot so male države članice Evropske unije in to je velika prednost za vse državljane Evropske unije, prispeva k eh, vrčevanju, k ulaganjem in k dobrobiti naših državljanov na srednji in na dolgi rok. Omogoča transparentnost cen, iz, trgovinsko izmenjavo ter ekonomsko in finančno rast. Finančna kriza pa kaže, da je v turbulentnih časih bolje osredotočati se na to, da smo na varni večji ladi, kot biti v manjšem čovnu. Če ne bi imeli skupne valute, ne bi mogli tako usklajeno in tako hitro se odzvati. Ne bi nam uspelo zaščititi nacionalnih valut pred posledicami krize. Mislim, da smo lahko ponosni na to, kako so se vlade, parlamenti in centralne banke skupno po Evropi odzvale. Skupaj smo Evropo obvarovali pred najtežjimi posledicami in smo sposobni bili sprejemati pomembne odločitve. We owe the historic success of the euro not only to the determination and perseverance Bili smo zelo odločni in ustrajni in naši vizionarski voditelji so bili eh, ustrajni, vendar pa to dolgujemo tudi evropskim institucijam. Evropski parlament je igral ključno vlogo eh, pri pionirstvu te nove valute. Parlament je bil prva institucija, ki je že leta 1962 omenjal eh, to skupno valuto. Od ustanovitve centralne banke, pa smo vse čas imeli ploden dialog. Imeli smo veliko zasedan članov izvršnega odbora centralne banke, Evropske centralne banke pred tem parlamentom in uh, dialog s komisijo je vse čas potekal. Ta dialog je zelo pomemben za odgovornost in da Evropska centralna banka lahko javnosti razloži svoje odločitve prek svojih izvoljenih predstavnikov v prvih letih obstoja se je evro moral soočiti z tremi večjimi zadevami vzpostavitvijo centralne banke, potem z uveljavitvijo te nove valute in to smo uspešno prestali in evro je danes zelo uspešna valuta. To je čas za proslavo in zelo sem ganjen. Vendar pa ne smemo ležati na lovorikah. Imamo nove izzive pred seboj in eh, s temi izzivi se bo morala soočati Evropska monetarna unija. Prvi od teh izzivov je finančna kriza. Imamo veliko šibkosti v finančnem sistemu v svetu in naš globalni sistem se s tem že ukvarja. Moramo se ukvarjati tudi z eh, regulativnim okvirom potem uh, solidnost in trdnost naše valute je pomembna tudi za zdrave gospodarske politike in pa za trdnost valute. Veliko imamo tudi gospodarskih izzivov povezanih s stabilnostjo evra in na ta način bodo naša gospodarstva lahko postala bolj produktivna in bolj dinamična. Znotraj evroobmočja bomo na ta način tudi premagali razlike. Pred desetimi leti je bilo držav v območju evra 11, zdaj nas je že 16 in tu je velik dosežek. Vendar pa je pred nami še izziv, da se nam pridružijo še druge države. Za vse nas je tu izziv in predvsem za Evropsko centralno banko. Danes pa je pomembna naša odgovornost do prihodnih novih izzivov, ki se bodo pojavili. Glede teh moramo biti drzni in na ta način bomo lahko izvedli pomembne ideje, ki jih že imamo, ki so že bile, že bile izražene in bomo tako tudi napredovali pri projektu Evrope. Najlepša hvala za vašo pozornost. Gospod direktor Trišje, najlepša hvala za vaš govor in vašo osebno zauzetost. Rad bi pozdravil tudi prejše predsednike, ki so med nami, Nicole Fontaine, Delgado, Enrique Baron Crespo in Klaus Hensch. Lepo, da ste z nami. Tako, sedaj pa prosim, da prevzame besedo gospod Juncker, predsednik Evropmoča in premije. Gospod predsednik Evropskega parlamenta. Gospod predsednik države, gospod komisar, gospe in gospodje poslanci. V zadnjih 50 letih je Evropa pogosto izkazala svojo sposobnost uresničiti velike ambicije, dokazala tudi svojo sposobnost, da zna razviti pravega duha in potrebno odločnost za uresničitev svojih ambicij. Sama Evropska unija je zato najboljši zgled. Njen notranji trg, izkušnja z širitvijo in torej ponovnim snidenjem s svojim zemljepisnim in zgodovinskim širšim področjem, pa še skupna monetarna unija, katere deseto obletnico danes praznujemo. Pot do Evropske gospodarske in monetarne unije je bila dolga in je izšla iz poročila Werner iz leta 1970 in to kaže, kako dolgo mladost je preživel evropski monetarni sistem preko uvedbe EQ-ja v eh, letu 1979, na to z Maastrichtskim sporazumom leta 1992 in tako naprej, torej vsi ti koraki, ki niso bili majhni, vključno s krizo iz leta 1993, torej ta pot je bila prehojena, ampak ne brez težav in ne brez preprek. Seveda je skupna valuta imela številne nasprotnike tako v političnih kot v akademskih krogih, kot v samih nacionalnih centralnih bankah, ki so menili, da Evropske monetarne unije ne moremo doseči in če se bo že vzpostavila, bo v končni fazi ta valuta šipka in ne bo imela gotove prihodnosti. Vendar pa sedaj ob deseti obletnici delovanja monetarne unije, imamo priložnost, da lahko res čestitamo vsem tistim, ki so ustvarili evro, Wernerju, Kolu, Jacques Delorju, Valerij Giscardestanu in drugim. In zato bi želel tukaj še enkrat pozdraviti njihovo vizijo in jim čestitati za to vizijo ter za svojo odločnost vsem tem evropejcem brez napake. Njim in vsem tistim, ki so jim stali ob strani, moram povedati, da si verjetno niso predstavljali, kako velik uspeh bo doživela ta valuta od 1. januarja. 2002 je evro valuta ki dejansko kroži med nami in jo uporablja sedaj več kot 300 milijonov državljanov Evropske unije. To je sedaj otipljiv in prepoznaven znak Evropske unije povsod po svetu. Je znak za stabilnost, ki tudi ščiti državljane Evropske unije pred udarci finančne krize. Zgodba o evru je torej dejansko zgodba o uspehu. Ampak take obletnice imajo svojo vrednost samo, če vzpostavljajo tudi most s prihodnostjo. Zato bodo prave preizkušnje za kohezijo in usklejenost evroobmočja še pred nami. Leto 2009 bo gotovo izredno težko leto za gospodarstvo v evroobmočju ter za državljane Evropske unije in v tem obdobju bomo morali sprijeti številne izzive, tako na notranji ravni kot na zunanji. Na notranji ravni bodo vlade držav evroobmočja morali delovati skupaj, zato da bodo lahko zajezile učinke finančne krize in skušale tako skati pot do pokriznega obdobja, zato bo potrebno sprejeti izredne ukrepe. Pri tem pa ne smemo izgubiti pred oč, izpred oči, da ta ščit, ki ga je ustvaril evro, ni padel z neba. Gospodarstva iz evro območja so bolje pripravljena in bolje zaščitena pred negativnimi posledicami gospodarske krize in omogoča tem državam, da dejansko izvajajo previdne makroekonomske politike, ki so usmerjene k rasti in blaginji svojih državljanov. Ta zaščita, ki jo nudi evro, je neposredno povezana z našo kredibilnostjo pri uresničevanju teh politik. Ta kredibilnost pa je osnova za koristi Evropske monetarne unije ki jih moramo ohraniti in zagotoviti, da bomo njene prednosti lahko še dolgo enako izkoriščali. V kontekstu gospodarske in finančne krize na svetovni ravni je treba prepoznati povezavo te krize s številnimi neravnovesji na svetu. Zato je potrebno prevzeti primerno odgovornost tako znotraj finančnega sektorja. Ravno zaradi premalo te odgovornosti se je kriza razplamtela. Zato je potrebno finančni sistem močno reformirati. In ravno tako je treba zmanjšati neravnovesje med potrošnjo in vrčovanjem. Zato se morajo zauzeti vse, vsa velika gospodarstva v Ameriki, v Aziji in v Evropi. In kljub velikim napredkom ostaja pogosto mednarodna prepoznavnost evra še preveč razdrobljena in odvisna od posebnih interesov zato mora evroobmočje zagotoviti tudi politično težo, svoj, ki bo enako vredna gospodarsk, njegovemu gospodarskemu pomenu. Gospodarska in monetarna unija je seveda gospodarski projekt, ampak predvsem pa je to politični projekt in zaradi tega moramo dobro izkoristiti drugo desetletje obstoja evra, da bomo to unijo še dodatno okrepili in vzpostavili primerne politike za njeno delovanje na notranji in na zunanji ravni. Hvala za pozornost. Hvala lepa, gospod ministerski predsednik Juncker, za vaš govor in za vaša velika prizadevanja. Sedaj pa dobi besedo gospod komisar Joakim Almunija. Prosim. gospod predsednik parlamenta gospod premier gospod predsednik evropske centralne banke spoštovani poslanci in poslanke deset let po začetku evra mislim da se strinjam z večino te dvorane da sem kot evropejec ponosen na evro rad bi čestital parlamentu za to pobudo da danes tukaj obeležimo deseto obletnico evra tukaj v tej plenarni dvorani. Evro in pa Evropska monetarna unija predstavljata nesporen uspeh. Evro v teh desetih letih je zagotovil veliko prednosti za države članice, ki ga imajo in je tudi primerno sredstvo za boj proti finančni krizi. V samo enem desetletju je evro dosegal velik ugled, namreč ugled moči in pa stabilnosti. Gre za drugo najpomembnejšo valuto na svetu. Pomembno vlogo igra tudi v gospodarstvu sveta in v določenih vidikih se že primerja z dolarjem kot instrumentom za trgovino in pa sredstvom za plačilo v mednarodnih financah. Evropa je predvsem del vsakdanjega življenja skoraj 330 milijonov ljudi v 16 državah Evropske unije. Vsi ti ljudje, vsi mi v svojih denarnicah nosimo ta simbol skupne evropske identitete. Evro je, poleg tega, da je valuta, tudi osrednji element našega evropskega projekta. Na konkreten način nas spominja na dosežke integracije, ki se je začela že pred več kot pol stoletja. Evro nam zagotavlja nizko inflacijo in pa uh, obrestne mere, nizko obrestne mere ter stabilnost, makrostabilnost. Poleg tega je predstavlja zagon za trgovino, za gospodarstvo. In evro je omogočil tudi ustanovitev mnogih milijonov delovnih mest v zadnjih letih. 16 milijonov, kar je trikrat več kot v prejšnjem desetletju. Evro spodbuja tudi finančno uh, integracijo in ščiti članice evroobmočja pred zunanjimi turbulencami. Poleg tega zagotavlja stabilnost ne samo evropskemu gospodarstvu, ampak tudi svetovnemu gospodarstvu kriza gotovo predstavlja mejnik za evro. Vendar se popolnoma motijo tisti, ki mislijo, da gospodarska in monetarna unija ni pripravljena na soočenje s posledicami te krize. Nasprotno, če ne bi imeli skupne valute, potem bi nasprotni učinki in neugodni učinki krize bili veliko težji. Veliko držav bi se soočalo z nestabilnostjo pri obrestnih merah, pri menjalnih tečajih in veliko več bi bilo špekulacij. Javni dolg bi bil veliko večji, kot je zdaj in tudi sredstva za boj proti krizi bi bila manjša in manj učinkovita. Pakt za stabilnost in rast iz leta 2005 je vlade spodbudil, da pregledajo svoje javne račune. 2007 smo imeli najnižji javni dolg v zadnjih 25 letih in na ta način se lahko s krizo soočamo bolje. Evropska centralna banka je še okrepila tekom te krize svoj trden ugled, ki ga je dobila že v prvih letih življenja gospodarske in monetarne unije pravilno so sprejeli ustrezne ukrepe in skupaj z drugimi centralnimi bankami industrijskih držav vodili boj proti finančni krizi. Veliko so prispevali proti zrušitvi finančnega sistema. Finančna situacija danes ni taka, kot si jo želimo za proslavljanje desete obletnice evra vendar pa to predstavlja tudi spodbudo za tiste države, ki še niso članice euroobmočja. To je za nje zdaj vse bolj privlačno. V Bratislavi prejšnji teden smo pozdravili Slovaško kot novo članico euroobmočja. Evropska komisija in ta parlament moramo še naprej skupaj sodelovati z državami članicami, z evroskupino z Evropsko centralno banko in mednarodno skupnostjo, da bomo našim gospodarstvom zagotovili trajnosten razvoj in napredek. In komisija je pred nekaj mesecih predstavila poročilo o desetih letih gospodarske in monetarne unije. O tem ste razpravljali tudi tukaj. In To je zdaj še toliko bolj pomembno kot takrat, ko je bilo predstavljeno. Treba je delovanje razširiti še na druga področja, na davčno področje, na strukturne reforme, na zunanje projiciranje evra in pa boljšanje, boljše upravljanje gospodarske in monetarne unije. In to še naprej morajo biti tisti vidiki, ki Eh, ki so temeljni za delovanje evra. Gospod predsednik, želim zaključiti s tem, da počastim vizijo in pa ambicije ustanovnih očetov evra. Njihova domišljija in pa odločenost nam je dala valuto, na katero smo vsi evropejci lahko ponosni. Zdaj moramo hraniti temelje tega uspeha kriza je odprla novo poglavje za globalno gospodarstvo in tukaj mora gospodarska in monetarna unija še naprej igrati pomembno vlogo v korist vseh evropejcev. Najlepša hvala. So much, for... Najlepša hvala, gospod komisar, za vaš govor in pa za vaš angažma v Evropski uniji. Tako, sedaj pa z velikim veseljem pozdravljam nekdanjega predsednika Francije in našega nekdanjega kolego, gospoda Valerija Žiskara Destana. Prosim. Gospod predsednik Evropskega parlamenta gospodje predsedniki, gospe in gospodje poslanci Evropskega parlamenta. Vsi tisti, ki so prispevali k rojstvu evropske valute, so vam izredno hvaležni, spoštovani gospod predsednik Hans Gerd Pöttering in vam, spoštovani poslanci Evropskega parlamenta, za to lepo pobudo, ki ste jo prevzeli za proslavitev desete obletnice rojstva evra. Sam sem eden tistih, ki menijo, da se je bolje izogibati prevelikemu številu proslav, vendar pa je ta gotovo upravičena saj ta dogodek kot najpomembnejši prispeva k evropskemu povezovanju od prveg, prvih volitev v Evropski parlament, ki so potekali leta 1979. Prehoditi je bilo treba dolgo pot in morda ta prisrčna proslava tega ne more popolnoma odsevati in zato bi kazalo podati nekaj podob te poti, ki je bila prehojena. Nekaj znakov bi morda lahko našli v poročilu Pjera Verneja, luksemburškega predsednika vlade leta 1970, ko je zaradi finančne krize in velikih nihanj na denarnih trgih se sprožilo to gibanje. Seveda, do takrat finančni sistem ni škodoval naši pobudi za vzpostavitev notranje tega trga, s to finančno krizo pa so se začutila tako velika nihanja. Čutili smo tudi močan impuls francoske in nemške vlade, ki so med leti 1975 in 1980 se dogovorile za uvedbo ekuja kot predhodnika evra in za postopno monetarno povezovanje. Ta Začetek, ta začetna pobuda je kmalo dobila druge zaveznike med državami Beneluxa in Italijo. V letih 1980 do 1985 je šla pot še naprej. Svet je takrat ustanovil odbor, ki mu je predsedoval Jacques Dolor in ki je pripeljal do podpisa Maastrichtskega sporazuma. Zato pozdravljamo vse te predhodnike, sedanje povezave prijatelja Šmita in njegovega generalnega sekretarja Alštajna, pa še gospoda Bernarda Klakjeja, ki je bil soautor deklaracije Šuman leta 1950. Zelo velike izkušnje so prispevali k delu odbora za gospodarsko in monetarno unijo. Helmut Schmidt in na to Jacques Delors sta seveda najbolj zaslužna med njimi in na to še vsi pisci masterskega sporazuma, ki so pripravili izredno dobro besedilo, katerega kasneje nismo več spreminjali in v katerem je zapisana tudi odločitev Helmuta Kola in predsednika Fransvaja Mitterona za vzpostavitev te unije. In zato se moramo danes vsem tem osebam zelo zahvaliti. Ob deseti obletnici evra, ki jo proslavljamo v času krize, kaj lahko v takem trenutku izrečemo kot željo za evro? Kako mu lahko nadzdravimo ob njegovem rojstnem dnevu? Najprej, uspeh evra je gotovo presegel to, kar so pričakovali tako njegovi nasprotniki kot njegovi očetje. Veste, razpravljal sem z največjimi eksperti na finančnem področju med leti 1995 in 2000 in vsi so bili izredno skeptični glede uvedbe in uspeha te valute. Uh, V desetih letih svojega obstoja pa je evro postal druga najpomembnejša valuta na svetu in tudi, kot je bilo že povedano, ena najbolj spoštovanih valut. Z evrom smo ustvarili neke vrste ščit pred krizo in trdno podlago za rast brez inflacije. Brez evra bi kontinentalno Evropo danes pretresel monetarni tornado, ki bi še dodatno poslabšal gospodarsko krizo. In zato od monetarne politike pričakujemo, da se bo trudila zadrževati depresivni učinek krize v okvirih svojih zmožnosti. In da bo še naprej lahko zagotavljala rast brez inflacije, tudi v obdobju, ko bo treba zapolniti zelo velike javne primankljaje. In zato se obračamo k voditeljem in osebju Evropske centralne banke, ki so že na samem začetku krize dokazali, svojo veliko izkušenost, zato njihovo odločnost in neodvisnost izredno spoštujemo. In še dve zadevi za konec. Pazimo se vendarle tega, da ne bi dali evru preveč svetovne dimenzije, ki bi zelo božala našo ničevost in domišljavost, vendar ki bi še pomnožila tveganja in nevarnosti. Evropski kontinent mora izražati svojo posebno kulturo, svoj razum in svojo stabilnost v kontekstu, kjer se postavlja ob bok drugim svetovnim valutam tudi zaradi javnega mnenja je zelo pomembno, da se v evroobmočju ponovno vzpostavi red in pravilno regulira bančna dejavnost. In v skladu s petim odstavkom 106. člena Maastrichtske pogodbe naj Evropska centralna banka vodi to urejanje in ga tudi nadzira, nadzira uresničevanje teh regulatornih predpisov. Glede na to, da ima za to na voljo primerne izkušnje in zato lahko Evropska centralna banka tudi pripravi primern časovni program za svoje delovanje. Zaključil pa bi, gospod predsednik, rekoč, da je simbol povezovanja evro nekaj, kar nam mora uliti novega poguma, da bomo šli še dlje, še dlje pri izgradnji te Evrope, ki je vse bolj povezana. Evrope, kakršno nam predlagajo naše pogodbe in ki jo le s težavo uresničujemo. Zato se proti neuspehu borimo z dinamiko uspeha in uspeh ima danes tukaj v tej dvorani lepo ime, imenuje se Euro. Merci beaucoup, Najlepša hvala, gospe in gospodje poslanci. Gospod predsednik, zahvaljujemo se vam ne le za vaš govor, ampak tudi za vaš zgodovinski prispevek. Najlepša hvala, gospod predsednik Žiskar Destin. Und jetzt, uh, ko... Sedaj pa oba poročevalca. Najprej predsedujoča odbor za ekonomske in monetarne zadeve, Pervonš Beres, potem pa Werner Langen. Prosim,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 Zato želim tukaj seveda čestitati in se zahvaliti v našem imenu, v imenu naših otrok in vseh ostalih ustanovitelje ter vse tiste, ki so prispevali k temu uspehu. Pierre Werner, gospod Helmut Schmidt, predsednik Žiskard Destin, predsednik Evropske komisije Jacques Delors, kancler Helmut Kohl, predsednik François Mitterrand in drugi, ki jih naštevam in ki jih bi še morala našteti. Ampak želela bi predvsem pozdraviti in čestitati vašim predhodnikom in našim predhodnikom, tudi mojim predhodniku, Karl Hansu von Bogavu in drugim, zato ker je bila tudi vloga tega parlamenta odločilna v trenutku, ko smo uvedli evro in ko se nismo spraševali samo o prenosu računovodske dejavnosti bank, ampak tudi o spremembi, ki jo to pomeni za državljane, ki so se morali prilagoditi, se navaditi, sprijeti to novo valuto, ki je postala njihova. In mislim, da je bila ravno v tem pomembna vloga naše institucije in zato jo kaže posebej pozdraviti. Ravno tako se veselim, da ta proslava poteka prav tukaj, v Evropskem parlamentu, v hiši demokracije vseh evropskih državljanov, zato ker je evro stvar nas vseh, predvsem in ne samo stvar bank. Evro je last naših državljanov in nekatere vlade, kot veste, ne želijo svojim državljanom dati dodatnih simbolov, vendar pa so državljani sprijeli evro kot simbol Evropske unije. Ampak seveda, evra nimamo v rokah vsi. Bilo nas je 11 na začetku, sedaj nas je 16 držav članic in pričakujemo, da se nam bodo pridružile še druge. Kljub temu pa imam vtis, da zaradi te krize nekateri sedaj še bolj razmišljajo o svoji pripadnosti evroobmočju, ali je ta upravičena ali ne. Ampak ob deseti obletnici evra lahko jasno vidimo, da se bilanca nagiba v prid evru in da tisti, ki so morda oklevali ob njegovi uvedbi, eh, lahko svoje dvome opustijo in da tisti, ki še ne vedo, ali bi ga prevzeli ali ne, se lahko k temu obrnejo, zato ker lahko gospodarska in monetarna unija lahko le napreduje na teh trdnih temeljih. Ta obletnica je tudi priložnost, da se zazremo v prihodnost. In Evropa mora danes odpreti nova delovna področja. Mora se ukvarjati s stvarmi, ki se še razvijajo. Kar zadeva gospodarsko sodelovanje, je že gospod Jean-Claude Juncker opisal neravnovesja, ki smo jim v današnjem času priča, kar je sicer normalno. Namreč, če bi pri gospodarski uniji eh, lahko napredovali tako hitro, kot smo napredovali v monetarni uniji, bi bil napredek danes veliko večji in zato moramo od tukaj povleči kakšen primeren poduk za nas. Treba je gospodarsko kmetijske politike videti celostno. In ni logično, da bi države članice imele isto valuto, ne pa tudi iste obrestne mire, ki jo določa Evropska centralna banka. Gospod Žiskar Destan je omenil peti odstavek 106. člena. To je naša skupna podlaga, ki nam omogoča pot naprej. In mislim, da je ta kriza trenutek, ko lahko dokažemo, da ima Evropska centralna banka pomembno vlogo tudi glede nadzora. nadzora nad finančnimi trgi in nad makroekonomskim področjem. Na ta način lahko zagotovimo boljše ravnotežje, tudi če bo vloga Evropske centralne banke okrepljena. Na ta način nam bo bolj jasno, kako lahko ta organ živi in deluje še v prihodnosti. Evro je gotovo valuta za naše finančne rezerve, vendar pa gotovo ni normalno, da smo deset let po njegovi uvedbi na mednarodni finančni sceni še vedno tako zelo pasivni in da ne moremo bolje vplivati in bolje organizirati teh eh, premikov na svetovnem finančnem trgu. Pa še nekaj, evro je še nekaj več kot zgolj valuta. To je sredstvo, orodje v rokah naših državljanov, državljanov, ki se sedaj soočajo z eno najhujših kriz v zadnjih letih in zato moramo uporabiti ta simbol Evrope, ta enkraten dosežek, zato da bodo naši državljani lahko v najboljših možnih pogojih prestali to krizo. Hvala lepa. Werner Langen. Hvala lepa, spoštovana kolegica, sedaj pa Werner Langen, prosim. Student. Hvala lepa, gospod predsednik, deset let evra. To je dejansko razlog za praznovanje. Kdor bi pred desetimi leti dejal, da se bo evro razvijal na tako bleščeč način, kot se je, bi mu dejali, da seveda tako ne bo in bi se mu posmehovali. Veliko je bilo skeptičnih glasov, veliko ljudi je govorilo o tem, da ta projekt ne bo preživel danes, pa vemo, da je to bila vizija, pri kateri je veliko ljudi sodelovalo in moji predhodniki so upozorili na to, kdo je bil najpomembnejši na tej poti. Spregovorili so o temeljnih točkah na poti uvedbe evra. Spregovorili so o poročilu Delor, ki je predvideval uvedbo evra v treh stopnjah. Govorili so o Maastrichtski pogodbi. Samo dve leti po padcu Berlinskega zidu veliko ljudi je sodelovalo pri tem projektu, da je evro postal tako uspešen, kot danes je. Gospe in gospodje, mislim, da je Evropski parlament in gospa Beres je kot predsedojoča odboru to že povedala, od leta 1994, ko je stopil veljavo, ko je stopila veljavo Maastrichtska pogodba in do leta 2002, ko smo uvedli evro, da je torej Evropski parlament aktivno sodeloval v vseh razpravah s poročili pri tem projektu. In rad bi se zahvalil Karlo von Vogavu in gospodu Rancijo Platu za to, da sta predstavljala parlament tudi na vzven in da sta ta projekt, ki so ga najprej ustvarile vlade, tudi vključila v celoten proces Evropski parlament. Gospe in gospodje, je kot veste 18. novembra z veliko večino sprejel poročilo, v katerem govorimo o težavah, izzivih in uspehih. In sedaj bi rad spomnil na nekatere stvari, ki jih je morda že omenila tudi gospa Beres. Evro je edinstven projekt in velik uspeh. Centralna denarna politika pod vodstvom Evropske centralne banke in decentralizirana proračunska in finančna politika. Pomembno je, da razlikujemo med tema dvema odgovornostnima ravnema in da bomo tudi v kriznih časih se držali pakta za stabilnost in rast. Brez tega, brez boljšega usklajevanja finančne in proračunske politike, se bomo v evroobmočju soočali z velikimi izzivi tudi v prihodnosti. In tukaj pozivam predvsem države članice evroobmoče, pa tudi države članice celotne EU, da ohranijo to di disciplino in da morda to vzamejo še bolj resno, kot so to v preteklosti. Evro je znižal inflacijo občutno. S tem smo ustvarili stabilnost in zaupanje. In že v času, ko si tega nihče ni upal napovedati, je postal druga najpomembnejša valuta. Prav tako je v državah članicah postalo evro zelo pomembno sredstvo za podjetja in za državljane, pa tudi države. Institucija evroobmočja, veliko mojih predhodnikov je opozorilo na to, institucije evroobmočja, ECOFIN svet, evro skupina, veliko drugih institucij te so ustvarile potrebne predpogoje, ker so delovale, ker so bile vzpostavljene, ker so bile neodvisne in ker so sodelovali z Evropsko centralno banko, zato da bi ustrezno, pravilno in hitro se odzvali v krizi. In evro je ustvaril evropski finančni trg. In mislim, da je politični zaključek iz vseh teh uspehov tam, da imamo močno skupno valuto in da imamo skupni trg in da smo tako dosegli stopno integracije, ko sta zagotovljena mir in blagostanje. Vendar pa seveda evro ni samo, sam po sebi umeven v prihodnosti. Predvsej je zahtev, ki jih moramo upoštevati glede tvegan, naprimer razlike med nacionalnimi gospodarstvi. Pri razvoju plač. Imamo precejšno nevarnost in tega pri obletnici tudi ne smemo zamolčati. Ali pa, na primer, popolnoma drugačen vidik. Različen razvoj obrestnih mer za državna posojila. Vidimo, da se tukaj stvari spreminjajo in da so različne in to bi lahko pomenilo nadaljne težave za države v evromočju. In predvsem, kar se širitve evroobmočja tiče, ne smemo popuščati, ne smemo spremati držav kar tako. Vse države članice morajo spoštovati in izpolnjevati mahtritske kriterije. In, gospe in gospodje, evro si je zagotovil zaupanje po svetu, je edinstven prispevek evropske integracije, k trajnostni integraciji naših narodov v Evropi. In na to smo lahko vsi ponosni. Hvala lepa. Hvala lepa, Werner Lang. Sedaj pa predstavniki poslanskih skupin. Najprej Jean-Paul Gozi za ljudsko stranko pet minut. Eh, hvala, gospod predsednik. Eh, predsednik republike, premijer minister, direktor centralne banke, gospe in gospodje, kolegice in kolegi. Mnogo je bilo že povedanega. Euro je v desetih letih postal močan simbol Evrope. Eh, ideja, da Evropa lahko ustvari skupno valuto, eh, ki temelji na finančnem sporazumu iz Bremna iz leta 1978, vse to eh, prispeva, eh, je prispevalo k temu, da so bili mnogi na začetku skeptični, vendar pa je treba čestitati za to odločitev, čestitati vsem, ki so bili eh, imenovani. Evro je najboljši dokaz za to, da če v Evropi obstaja politična volja, da so možne dolgoročne odločitve za dobro prihodnost. Zlasti pa je to nosilec upanja v sedanjem času. E, vse do pred kratkim e, so naši državljani različno ocenjevali evro. Tisti, ki mnogo potujejo, so seveda videli njegove prednosti, e, za druge pa je evro pomenil povišanje cen. In Pokazalo se je, da je v večini držav prišlo do inflacije oziroma vsaj občutene inflacije, čeprav so številke centralne banke pokazale, da inflacije ni. Pomembno je da so dejansko, ugotoviti, da so dejansko nekatere cene bile zaokrožene na vzgor, potrošniki niso bili dovolj pozorni. Slišali smo Eh, tudi za zelo veliko primerov, ko se proizvaja v evrobmočju in eh, prodaja izven tega območja, zlasti v relaciji do dolarja. Eh, neodvisnost evra je bila postavljena pod vprašaj. Danes je kriza ta vrednotenja spremenila. Vsak razume, da je evro odločilen element za to, Eh, da se oslabi kriza, ki je prišla iz ZDA. Centralna banka se je dobro odzvala, sprejela je dobre odločitve, ki so bile tudi dobro sprejete. Eh, kakšna bi bila situacija, če bi posamezne države poskušale eh, braniti svojo valuto? Devalvacija bi bila posledica in valutna kriza ne bi bila izključena. Srečna okoliščina evra pa naj bi prispevala k temu, da bi bila gospodarska politika bolje koordinirana in da bi bilo poštevano načelo stabilnosti. V trenutnem obdobju so seveda možne izjeme, tudi potrebne so, vendar pa so lahko samo časovno omejene. In cilj uravnotežene finančne situacije pa mora biti prioritetni cilj. Eh, javne finance eh, dobre gospodarske politike so dolgoročno potrebne in sicer je to zagotovilo za konkurenčnost, učinkovitost, rast in to je tudi osnova stabilnosti naše valute evra. Merci Hvala, Jean-Paul Gosses, zdaj pa Robert Goebbels za socialdemokratsko poslansko skupino. Eh, gospod predsednik. V času negotovosti je pomembno, da se lahko zanesemo na zanesljivo vrednoto, namreč na evro. Pri pripravi na bodočo skupno valuto, torej na evro, eh, sem eh, imel sedež v svetu ECOFIN eh, in lahko sem slišal, kakšni dvomi obstajajo, kako obotavljive so bile države takrat glede okrepljenega sodelovanja na tem področju. Eh, najboljša realizacija v Evropi je pravzaprav izhajala iz volje nekaterih držav, da gredo dalje pri občuteni eh, integraciji. Tu lahko menimo eh, šengenski sporazum za prost pretok državljanov. Nemčija, Francija, države Benelux so storile takrat prve korake, Britanci, Danci se še vedno strinjajo, še vedno niso pripravljeni pristopiti k evru. Evro pa je bil zelo uspešen. Prvi nauk, ki bi ga želel potegniti iz tega, je, da tisti, ki želijo boljšo Evropo, da ne smejo imeti strahu pred tem, Eh, da bi vlade med seboj sodelovale, ne da bi prihajalo do koalicij, ki bi Evropo popeljali naprej. Primska pogodba je omogočila ukrepanje zoper veliko kriminaliteto in to je primer za to pozitivno evropsko sodelovanje. Eh, ustavna pogodba je bila pokopana po nenavadni koaliciji političnih sil v Franciji na nizozemskem in sicer v obdobju, eh, ko smo imeli mini pogodbo eh, iz Lizbone, eh, ki je na irskem in tudi na češkem doživela blokade. Eh, potrebna je Evropa okrepljenega sodelovanja. Aktivnost evra ostaja. Po Sloveniji je zdaj eh, evro prevzela Slovaška. Drug ki eh, prav tako želijo izkoriščati ta zaščitni ščit eh, evra. Eh, o tem se je govorilo tudi v Združenem kraljestvu, ko je fond začel drseti navzdol. Fond je sedaj postal neka poljubna valuta. Evro je močan, v desetih letih je postal druga najpomembnejša rezervna eh, valuta, ki se uporablja v mednarodnih transakcijah, čeprav je dolar še vedno prevladojoč. Eh, ogromni dolgovi združenih držav eh, za ohranjanje življenskega standarda pa povzročajo vedno več dvomov glede gospodarske sposobnosti te svetovne vele sile. Finančni svet Eh, se eh, usmerja v dvojni pol eh, evro, dolar. In ta pol občasno doživlja tudi brutalne prilagoditve v rednem zaporedju, vendar pa potrebujemo stabilnost, potrebujemo gotovost, da bo evro centralni element te nove stabilnosti. Storjeno je bilo, kar je bilo potrebno storiti s pričo mednarodne finančne krize, ki je nastala v Združenih državah Amerike. Tako kot je bilo že povedano, evro je zaščitni eh, znak Evrope. Vendar pa gre pri tem samo za denarno politiko pri Evropski centralni banki, eh, kar zadeva ekonomsko politiko uh, eh, imale ta samo posvetovalno vlogo. Eh, tudi um, države iz območja uh, evra ekonomsko niso med seboj koordinirane. Um, s pričo 27 držav članic bi uh, bilo pravzaprav nenavadno, če bi tu prišli dje, ampak evro območje je, kar zadeva ekonomsko politiko, neformalni diskusijski Kljub obstajal je eh, poskus nekaterih eh, finančnih ministrov, eh, ki so poskušali oblikovati denarno koordinacijo pod okriljem Evropske centralne banke. Düsselberg je to odločno zavrnil. Ex ante koordinacije s centralno banko, da ne bo, vedno je. Eh, morajo eh, ex post reagirati na naše odločitve. Evropska centralna banka ostaja neodvisna, kar zadeva denarno politiko. Neodvisnost eh, pa ne pomeni, da ne bi mogli voditi konstruktivnega dialoga med inštitucijami, ki so pristojne za obrambo interesov in eh, skupno usodo 500 milijonov evropejcev. Zato se morajo države članice bolje organizirati, eh, da bi lahko bolje koordinirale svojo ekonomsko politiko, bodi si znotraj Evropske unije, zlasti pa tudi pri zastopanju Evrope navzven. Eh, tako kot je jasno povedal Jean-Claude Juncker. Hvala. Liberale frakcion. Zdaj pa za Alde, Wolf Klin, štiri minute. Gospod predsednik, gospod eh, komisar, dragi kolegi. Obžalujem, da je danes na tej slovesnosti relativno malo kolegov, kajti gre za zgodovinski dogodek. Številni govorniki so že omenjali, kakšna je bila skepsa na začetku vedbe evra. In sicer se je menilo, eh, da bodo s tem povezane ogromne logistične naloge, ki jih ne bo možno obvladati. In da Eh, bo dejansko eh, fiskalna politika po posameznih državah še vedno ločena. Eh, in eh, na to se je gledalo kot na Mission Impossible, vendar pa dejstva sedaj govorijo drugačni jezik. Evropska denarna unija je dejstvo, eh, evro danes obstaja že deset let, to bi lahko značili za določen politični čudež. In Walter Hallstein je prav gotovo imel prav, ko je rekel, da tisti, ki ne verjame v čudeže, ni realist. Že na začetku se je pravzaprav zgodil ta čudež, Eh, in eh, mislim, da so se sedaj tudi odstranili dvomi, da je evro prispeval samo k podražitvam. Eh, evro je sedaj postal nekaj takega kot vidna evropska identifikacija. To je eden malih simbolov poleg zastave in himne. V prvih letih obstoja Evropske centralne banke je um, gospodarstvo Evrope zaplulo v mirne vode in to nikakor ni bilo tako eh, težko, da je Evropska centralna banka zasledovala politiko stabilnosti. Vendarle pa je treba ugotoviti, v prvih desetih letih evra je stopna inflacije, uh, ki je bila v poprečju eh, pravzaprav samo dva uh, odstotka, v 50 letih marke in marka je vedno Eh, veljala za stabilnost, pa je bila poprečna stopna inflacije 3 odstotke. Eh, skratka, to je zelo dober dosežek Evropske centralne banke. Prava kakovost, prava moč pa se kaže sedaj v trenutku krize. Tu sedaj igra izjemno pomembno vlogo in sicer se je izkazala kot neodvisna, kot učinkovita, kot samozavestna inštitucija, ukrepa odločno in hitro in postala je primer za marsikatero centralno banko v Evropi v državi, ki še ne sodijo v evroobmočje, pa tudi izven Evrope. Eh, in zelo jasno eh, se eh, kaže, da zna voditi uspešno politiko, ravno zato, ker je politično neodvisna in ni vezana na smernice navodila različnih vlad. Ta hip Eh, ko je bančni sektor dobil pomoč držav članic. Vse eh, države članice lotevajo razvoja določenih konjunkturnih programov za to, da bi omejile negativne učinke finančne krize na realno gospodarstvo. Eh, Evropska centralna Banka eh, bo se daj zaradi tega pred novimi izzivi, kajti tu obstaja nevarnost, da bi zaradi različnosti pristopov prišlo do izkrivljene konkurenčnosti, obstaja nevarnost, da eh, bi deloma že dosežena eh, konvergenca med državami evro ob močjem počasi izginjala. Eh, in zaradi tega je tako odločilno in pomembno, da pak stabilnosti in eh, rasti ne spodkopavamo, ampak ravno nasprotno, da budno pazimo, eh, da bo ta pak če naprej veljal in zato je tudi tako pomembno, da se izvede potrebna strukturna reforma, da je Evropska centralna banka pozvana, da še naprej deluje na ta način. Nova naloga Evropske centralne banke v naslednjih letih Eh, bo prav gotovo eh, zelo pomembna, kajti vemo, da obstaja kriza in če želimo iziti iz krize, tu Evropska centralna banka lahko igra veliko vlogo, signalizirala je tudi že pripravljenost, eh, da se vzpostavi Evropski centralni sistem nadzora mednarodna eh, vloga evra se mora še naprej krepiti, evroobmočje mora nastopati z enim glasom eh, in pri mednarodnih inštitucijah, eh, kot je mednarodni denarni sklad, je potrebno tudi enotno nastopati. Še vedno velja, skupna valuta brez skupne fiskalne politike pa ostaja riskanten podvig. Zaradi tega so pred EU veliki finančni izzivi imamo visoko, žal, rastočo brezposelnost, imamo migracijski pritisk, obubožanje določenih plasti in večjo konkurenčnost zaradi globalizacije. Evromočje lahko te izzive oblada samo, eh, če bodo ekonomske politike držav članic močneje med seboj eh, povezane eh, in storjen je bil že prvi korak, nadaljni morajo slediti. Hvala. Hvala, kolega Klinc. Uh. Sedaj pa Kristjana Muskardini, tri minute za UN. Hvala, predsednik. Po desetih letih raztoče vloga evra v mednarodnih izmenjavah in njegova uporaba kot rezervna valuta dokazuje, da je frančna valuta v svetu, ki zagotavlja monetarno stabilnost in je prispevala k stabilizaciji in rasti gospodarstv, ki so eh, sprejeli to valuto. Mimo nekaterih ocen, ki so ustvarili določene probleme državljanov, zakonom tudi kar zadeva tečajno menjavo in med nacionalno valuto in evrom in tudi kar zadeva potem konkreten nadzor nad eh, cenami eh, blaga in storitev. Evro je nastal brez eh, zunanjih usiljevanja, brez vojn, brez političnih hegemonij. Bil je rezultat svobodnega zbliževanja enajstih vlad, ki so verjele v ustvarjanje nekega gospodarske, gospodarske monetarne unije, tako kot predvidevajo pogodbe in kot pomemben korak za to, da se dokobljamo tiste politične politične unije ki na žalost je še vedno cilj ki ga zasledujemo. nekateri problemi ki so nastali gre pripisati Eh, neučinkovitosti določenega sistema ki ni predvidel načina za vodenje drugega eh, velikega pojava to se pravi pospeševanje procesa globalizacije in velikih sprememb eh, na področju mednarodnih menjav. evro je omogočil da smo se spopadali z določenimi težavami najhujša težava je nedvomno sedanja finančna kriza in nas je zaščitil pred hudimi napetostmi ki so nastajale na trgih. ko ne bi bili imeli evra verjetno bi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 v slabši obliki ponovili izkušnji iz leta 92. In eh, torej eh, eh, ob tej deseti obletnici pozdravljamo vstop v evroobmoče Slovaške, to je 16. država in zato, da bomo kos trenutni finančni krizi tudi ukrepi Evropske centralne banke in komisije nekako zadržujejo negativne posledice, ampak podpiramo, tako kot smo večkrat storili in, in izjavljamo, da se nam zdi nemogoče izvajati neko monetarno politiko, ki ne ne bi bila povezana z gospodarsko politiko. res je da, je realne, da so realne okoliščine dokaj a, eh, tako a, eh, neobičajne glede na to da imamo šestnajst držav članic ki spadajo v evroobmočje imamo sedemindvajset držav članic 11 držav torej za nacionalno valuto se plavi, da usklajevanje gospodarske in monetarne politike je zelo težko tudi zato, ker gospodarske politike ni. To ni eh, enostavno, ampak če odgovorni, od, pristojni od organi v naših državah ne bodo sodelovali z Evropsko centralno banko in z a, eh, nacionalnimi centralnimi bankami, Evropska unija se bo spet soočala z drugimi težavami pri a, eh, spopadanju z finančno krizo, ampak tudi z stalnimi izzivi v zunanjem svetu in tudi vsled globalnega globalizacije. Torej si nadejamo, da izkušnje nas bodo prepričali v to, da v Evropi se moramo spopadati s spremembami in moramo postaviti v središče realno gospodarstvo, večjo kohezijo med Evropsko centralno banko in drugimi evropskimi organi, ki so zadolženi za usmerjanje gospodarstva. Tudi nedavna energetska kriza je dokazala, da go skupna gospodarska politika v zvezi z velikimi strateškimi izzivi in zaključnimi interesi za naše državljane eh, ne sme biti eh, predmet zaradi pač dolgoročnega čakanja. In dejansko vedno večjo težo eh, dobiva evro in zaradi tega se moramo spopadati tudi s temi vidiki. Eh, hvala za poslansko skupino eh, zelenih. Eh, Ali pijec? Gospe in gospodje, gospod predsednik, gospod komisar, in sicer želim spomniti na leto 1990 na glasovanje francozov o mastriški pogodbi. In sicer je takrat eh, potekala debata, Žak Delor je bil tudi prisoten in eh, šlo je tudi za premestitve različnih glasov. In takrat je bilo govora o politični uniji za kontrolo evra, kajti če tega ne bi bilo, potem ljudstvo tega ne bi sprejelo. Takrat uh, Vse je to zelo nemogoče, ampak to je pravzaprav tudi problem, s katerimi se moramo ukvarjati. Zakaj smo bili takrat proti evru? Zlasti iz dveh razlogov in sicer smo imeli vtis, eh, da bodo mastriški kriteriji prispevali k temu, da bo Evropa v petih letih zašla saj občasno v recesijo in da bo denarna politika vključena v splošno politiko, vendar pa, da mastriška pogodba tega ne bo v zadostni miri pokrila. In danes pa moram čisto odkrito povedati, da me mastriška pogodba sicer še ni v celoti prepričala, ampak tako kot eh, Vsi zeleni tudi jaz pozdravljam razvoj, ki je potekal na področju denarne in ekonomske unije. Prišlo je do treh sprememb. Eh, cenovna stabilnost eh, je bila določena nekoliko pot oziroma pri dveh odstotkih, to je cilj, eh, ki morda ni zadovoljil vseh v nekaterih državah je bil sedaj morda nekoliko prehitro znižan DDV, ampak cilj od takrat, ta dva odstotka. pa je nekaj, na kar je potrebno gledati fleksibilno. Realne obrestne mere bi sicer šle v popolnoma drugo smer. Druga velika reforma, pakt stabilnosti iz leta 2005. Danes eh, nam to dovoljuje izvajanje kontraciklične politike in tretja velika sprememba pa zadeva prakso. Nenehni dialog. Eh, to poteka tudi sedaj na tej tribuni med gospodom Junkerjem, gospodom Barozom, gospodom Trišejem. Eh, to je dejansko v pravem pomenu Eh, besede nekaj proti mastriški pogodbi. In ta način sodelovanja med gospodom Malmunjo in gospodom Trišejem eh, je nekaj, kar lahko označimo za pozitiv, zaželjen razvoj. Kaj je potrebno še postoriti? Mislim, da je treba gledati na dobre vidike masterške pogodbe, jih vključevati. Potem pa obstaja problem pri definiciji menjalnega tečaja. To je bilo že večkrat omenjeno. Menjalni tečaj je v domeni sveta, potrebno je najti načine, eh, da bi svet določil menjalni tečaj ki ne bi bil samovoljno oblikovan strani obrestnih mir ECB, eh, e potrebni so instrumenti tudi za industrijo. E, cilj Evropske centralne banke ni samo v določanju obresne mere pri dveh odstotkih, ampak tudi realizacija ustrezne e, politike. Potrebujemo politiko e, reprogramiranja, tudi politiko z ozirom na zadolžitev. In tretjič, to je bilo že tudi rečeno, Eh, potrebujemo nadzor in ECB je zato najbolj primerna. Eh, kolegice in kolegi, čez nekaj minut bom eh, pozdravil predsednika Latvija, ki nas bo nagovoril. Imamo še tri govore in sicer Ilda Figaredo. Mm, predsednik, ne morem mimo tega, da ne izkoristim te priložnosti, zato da pač eh, povem, kako eh, z izkoristkom eh, uporabe evra je prišlo tudi do vebe liberalističnih politik, ki so povzročile povečanje prek, prekernosti in tudi revščine. Res je nemogoče sprejemati takih ideoloških dolgov kot neracionalne cene in stroški, kot je pakt stabilnosti in rasti, ki služijo kot pretveza za podpore tako tema privatizacije in zato, da odjemljamo odgovornost državi, kar zadeva socialno funkcijo. In pri tem tudi eh, najdemo tezo minimalne države in moči prevlade privat, privatnih, podjetnih, eh, pri, pri, torej <clears throat> privatnih zasebnih podjetij in to eh, se potem pretvarja v zmanjševanje plač in predvsem realnih plač, kot se dogaja naprimer na Portugalskem. Ne soglašamo eh, z statutom eh, lažne avtonomije ECB-ja, ki potem povzroča določene odločitve, kar zadeva zmanjševanje tudi obrestnih mir in eh, zaradi tega evro Eh, pač ostaje na določeni ravni samo zato, da zaščitimo določene gospodarske mm, eh, skupine in določene države. S tem pa povzročamo še hujšo tragedijo v eh, bolj šibkih državah in pri prebivalcih, ki so šibkejši. Torej, ta politika ECB-ja je povzročila tudi skrščanje evropskega gospodarstva in je dejansko pokazala, da je nujno imeti neke referenčne obrestne mere, medtem ko kupna moč dela delavcev, upokojencev se je skrčila v zadnjih desetih letih, medtem ko um, dobički um, podjetij in finančnih skupin so res dosegli vrhunec v zadnjih desetih letih. Zaradi tega prihajajo nezadovoljstva tudi dan danes ob uh, finančni krizi. Um, um, se odločamo za nacionalizacijo škode in za privatizacijo dobička, medtem ko delavci, mikropodjetja, eh, upokojenci, brezposelni pa uh, so uh, žrtve posledic finančne krize, v najboljšem primeru imajo pravico samo do določenih drobtinice. Torej, dajmo ugotoviti, kaj se dogaja na finančnem področju, kjer določene banke so povečale Eh, in to že večkrat od začetka finančne krize, svojo stopnjo obrestne mire, ko gre za posojila in njihova marža se je podvojila v enem letu in to je še bolj kaznovalo tiste, ki eh, so eh, se odločili za nova posojila. Zaradi tega se moramo odpovedati tej liberalistični in monetaristični politiki s tem, da postavimo konec lažni autonomiji ECB-ja in pa finančnim davčnim paradižam. Zaradi zaradi tega moramo spremeniti evropski proračun ki, temi, ki naj temelji na pravični porazdelitvi bogatstva zato da pride do večje socialne kohezije in zato da ne bomo ustrajali na ukrepih eh, ki eh, lahko pač povzročajo določene težave in eh, ki naj omogočajo samo reševanje tistih ki so že močnejši in torej ki povečujejo razliko med revnimi in bogatimi in s tem prihaja do vednega večjega razhajanja med gospodarstvi v evroobmočju zaradi tega ustrajamo vztrajamo na tem, da je potrebno spodbuditi eh, rast malih in srednje velikih podjetij z novimi kakovostnimi javnimi storitvami, z novimi krediti, s tem, da okrepimo kupno moč družin in eh, torej ne samo najrevnejših, ampak tudi srednjih slojev za to, da ustvarimo več delovnih mest, za to, da se borimo proti revščini, v kateri se nahaja na tisoče in tisoče ljudi v naših državah. Hvala lepa, kolegice in kolegi. Sicer eh, na zaslonu ne vidimo vidite minut, ki jih imate na razpolago, ampak ko vaš opozorim, pomeni, da je konec. Eh, gospod Faraž, izvolite. <clears throat> Danes eh, praznujemo deseto, no, deseto obletnico evra in se moramo veseliti, ker ne vem, če bomo praznovali tudi dvajseto obletnico. Ali se spominjate eh, petega, petletnega plana, ki je bil sprožen in takrat smo se zelo pogovarjali o tem, kako bomo izboljšali naše proizvodne številke. Zelo se, žal mi je, da pač ni, niso več tisti časi in da pač poslušamo eurokrate, ki nas opozarjajo na to, kako je bil euro uspešen, ampak to je samo neka fasada, to samo, so samo utvare. Julija Evropska centralna banka je povišala brez nemire in to čisto zadnji trenutek, preden je prišlo do pač popolnega poloma na svetovnem trgu. In eh, to, vse to me, me čudi, ampak me tudi ne čudi, kaj ti pravzaprav, kaj je Evropa. Evropa je politični razred, ki uveljavlja svoje odločitve in usiljuje svoje odločitve evropskim državljanom. Danska in Švedska eh, dejansko sta se odločili za to, da ostaneta zunaj eh, tega območja in evroobmočje ni bilo nikoli eh, izpostavljeno pravim preizkusom, ampak k malu bo dejansko nemški ekonomisti so, eh, nekateri nemški ekonomisti so zatrdili, da verjetno se ne bi smeli nikoli pridružiti evru. Na tisoče in tisoče mladih ljudi je na ulicah, ki protestirajo in zahtevajo od svojih vlad, da nekaj storijo, da naj eh, znižajo stopnje, obresne stopnje, naj devalvirajo, ampak eh, dejansko te vlade so nekako uh, um, imajo zavezane roke in ne, zaradi pač usmeritev, ki jih daje Evropska unija in ne, ne morejo spreminjati ničesar. Se pravi, da ti ljudje morajo imeti pravico, da lahko uravnavajo in usmerijo svojo prihodnost, morajo imeti ne, neko logično alternativo. Z evrom smo nekako ujeli ljudi v neko gospodarsko past in iz katere eh, ljudje ne morejo eh, zbežati in zato, da se bomo lahko tega rešili, bomo potrebovali veliko poguma, veliko eh, sposobnosti vodenja in eh, to lahko dosežemo ampak dajmo si zdaj se lahko veselimo ampak se moramo spomniti na to da v preteklosti Evropa je bila sposobna zniževati obrestne mere devalvirati in tako dalje to moramo storiti drugače pa eh, ali ste ugotovili da to kar se je dogodilo na finančnih trgih danes do povdne je prišlo torej do nekega znižanja v primerjavi z nemškimi obveznicami in verjetno ljudje sploh ne vedo, kaj se pravzaprav dogaja oziroma tisti, ki eh, to vedo, bojo skušali to zanemariti. Se pravi, da je vse za manj, če skrijemo glava v, eh, v pesek, vsekakor eh, trgi nažalost vas ne bojo zanemarili in vas bodo prizadeli. Hvala lepa. Enfin, dernier orateur sur ce débat. In ob koncu še zadnji govornik pri tej razpravi ki ga bomo poslušali v tišini. Gospod Helmer, izvolite tri minute predsednik. V zadnjih 200 letih je prišlo do šest, šestih poskusov, da, da bi ustvarili neke enotne valute in uh, vse je bilo neuspešno, vse je prizadelo, negativno prizadelo odeležence in uh, temu je tudi tako z evrom. Dejansko neravnovesja, ki so jih euroskeptiki navajali, uh, se kažejo v zadnjih časih. Uh, Eh, izkušnje, eh, izkušnje v Španiji so dejansko zelo negativne kot v pravi koridi in eh, to, da skrivamo glavo v pesek, nas ne bo prepeljalo nikamor. Dejansko vse to je povezano tudi z brezposelnostjo in tudi vprašanje obveznic v Nemčiji in v Grčiji je zelo hudo, prihaja do velikega paca, do špekulacij. Moramo se zahvaliti eh, Bogu, da smo uspeli ohraniti našo valuto in da se nismo pridružili eh, temu euroobmočju in torej eh, želim res do, vesel rojstni dan evru. Hvala lepa tudi za vašo kratko, sedaj pa prehajamo na glasovanja.